Äh, Dame in gospodje, seja se pričenja. Gospod Van Rompuy bo čez nekaj minut tukaj na poti, je, ampak eh, naj najprej eh, razložim postopek. 15. Imam prošnjo. Od 15. Eh, ure in 15 minut me bo nadomestil Tajani, kaj ti sprejeti moram predsednika Kolumbije v Evropskem parlamentu. Eh, to je bilo določeno že pred eh, določitvijo datuma za sejo konference predsednikov, zato vas prosim za razumevanje. Gospod Tajani bo torej prevzel predsedovanje tej konferenci lahko vas tudi že vprašam, če imate kakšne posebne želje, da koristno izkoristimo čas, da kar ne prispe gospod Van Rompuy. Ne, vsi ste povsem brez želja in zadovoljni, potem to sejo prekinjam, dokler predsednik eh, sveta ne pritekne. Président, ce n'est pas que nous manquons de désirs, mais ce ne seront pas tous les désirs que vous êtes en mesure de satisfaire. Donc, euh Ja, ne vem, če lahko vi potešite vse želje. Eh, ne bi pa rekel, da smo ravno brez želja. Ja, to vsekakor drži. Ja, to je sicer žalostno, seveda se ne bi mogel soočiti z vsem, kar si želite. herzlich willkommen herr präsident des rates herzlich Dobrodošli, predsednik sveta, predsednik komisije, spoštovane dame in gospodje. Evropski parlament mora prevzeti odgovornost za to manjšo zamudo. Gospod Juncker in gospod Van Rompuy sta namreč bila odpeljana na eh, sejo odbora za zdravje, eh, ki se eh, odvija v drugi dvorani. Ne vem, ali je obstajal kakšen dvom glede zdravja obih gospodov, ampak mi smo torej krivi za to zamudo. Preden pričnemo sejo in preden dam besedo gospodu Van Rompuju, mi dovolite še kratko pripombo kot predsednik Evropskega parlamenta. Naj povem, da je to zagotovo zadnja odprta eh, konferenca predsednikov, eh, kjer eh, bo poročilo o zadnjem zasedanju sveta podal Herman Van Rompuy. Gospod Van Rompuy, rad bi se vam zahvalil v imenu Evropskega parlamenta že pri zasedanju sveta, sem to povedal, ampak vseeno bi to rad še enkrat ponovil pred kolegi, bi rad še enkrat ponovil to, kar sem povedal pri zasedanju sveta. Pred petimi leti ste prevzeli to funkcijo, ki je eh, bila novost eh, in eh, prevzeli ste nalogo, ki je bila zagotovo ena izmed najtežjih nalog v Evropski uniji vsi vemo, eh, kako se odvijajo seje sveta v različnih formacijah, ki jim vi predsedujete in eh, glede na to, da, ima, da imate upravka z različnimi močnimi karakteri, ki zastopajo interese eh, svojih držav članic. In da vam jih je uspelo obvladati, to je že velik dosežek. In Eh, za takšen dosežek zagotovo potrebuješ vašo spokojnost eh, in pa vašo pripravljenost za sprejemanje kompromisov. Veste, da je v Evropskem parlamentu vladala skepsa, eh, kar zadeva funkcijo predsednika Evropskega sveta, ampak vi ste to funkcijo zares zelo dobro razvili. In uh, kot eh, eden eh, izmed tistih, ki smo dvomili v to funkcijo, eh, bi vam sedaj rad povedal, da smo vam zelo hvaležni. Hvaležni za pripravljenost na sodelovanje in hvaležni tudi za izkaz spoštovanja Evropskemu parlamentu. Nismo se vedno strinjali z časovnico zasedanja Evropskega sveta, kajti ta so pogosto potekala ravno uh, v eh, tednu eh, plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasburgu, ampak to seveda nima upravka za vašo kakovostjo, pa tudi ne z kakovostjo sodelovanja eh, z nami. Torej, prisrčna hvala ob pričetku te zadnje seje v imenu inštitucije, pa tudi osebno. Ti, Herman, želim vse najboljše. Vsi skupaj smo eh, imeli eh, priložnost, čudovito priložnost, da ehm, prisustujemo dvema družinskima fotografijama. Namreč eh, najprej smo se slikali predsedniki vlad in predstavniki inštitucij, to je običajna družinska slika, potem pa je bila tukaj še družinska slika Hermana Van Rompuja z svojimi otroki, ehm, vnuki. Um, in to je bil eden izmed najbolj gledljivih dogodkov. Vsi otroci so uh, bili povsem mirni, dokler ni vstopil uh, David Cameron, potem je začel najmlajši jokati, ampak to je bilo zagotovo na ključje. To je bil torej ganljiv trenutek, eh, za katerega smo bili vsi hvaležni. Dragi Herman, najlepša hvala za sodelovanje in vse dobro v prihodnosti. Gospod predsednik, gospod predsednik Evropske komisije, spoštovani poslanci, najlepša hvala, Martin, najprej za tvoje zelo prijazne besede. V veliko veselje mi je, da vam poročam o oktobrskem zasedanju sveta. Um, to je bil zadnji vrh eh, v času mojega predsedovanja in poročilo bom podal v enakem stilu kot eh, vedno doslej. To je bil uh, zelo eh, pomemben vrh, kajti uh, dosegli uh, smo kompromis glede podnebnega svežnja za obdobje od 2020 do 2030. To je tema, ki zelo zanima tudi Evropski parlament. Marca smo si zastavili rok oktobra, da sprejmemo ta kompromis in to nam je tudi uspelo. Tako bodo gospodarski akteri lahko poskrbeli za ustrezne priprave, za ustrezna vlaganja in lahko prešli na mm, bolj trajnostno gospodarstvo, tako da bomo našim otrokom in vnukom zapustili bolj trajnostni planet. Eh, poročilo IPCC-ja je prejšnji teden opozorilo, eh, kako eh, zelo nujno je, da znižemo izpuste CO2-ja. Eh, zato eh, da bi eh, zmanjšali segrevanje ozračja. Zato je sedaj Evropska unija sprejela odločitev, da znižamo izpuste za 40 odstotkov in to je zelo ambiciozno sporočilo in hkrati tudi zelo ambiciozna zaveza. Številni bi si želeli seveda najbrž še več. Vsem tistim lahko povem, eh, da ne smete podcenjevati pomena sklenitve kompromisa več kot leto pred Pariško konferenco decembra 2015. Namreč ta kompromis bo uh, izhodišče za pogajanja. Po sporazumu je generalni sekretar Ban Ki-moon eh, takoj pozdravil prizadevanja Evropske unije in eh, njeno globalno vodilno ulogo. Podnebni cilji bodo služili kot vzgled eh, tudi v razpravi v Združenih državah Amerike. Štiri cilje smo si zastavili in sicer, da zagotovimo energijo, ki je bolj zelena, varnejša in trajnostna. Eh, drugič, eh, podnebni cilj znižanje izpustov CO2 za 40 odstotkov do leta 2030. In ta številka je zavezojoča in uh, sicer gre tukaj za znižanje za 40 odstotkov primerjavi za letom uh, eh, 1990. In tukaj gre za prizadevanje, da dosežemo naš cilj do leta 2050. Del uh, tega bomo uresničili s pomočjo uh, scheme trgovanja z emisijami. Zagotoviti moramo, da ne bomo ogrozili uh, evropskih delovnih mest ali pa dali konkurenčne prednosti uh, podjetjem uh, izven Evropske unije potrebujemo prožne eh, cilje, tako da bodo naša prizadevanja tudi stroškovno učinkovita. Drugi cilj, eh, čista energija. 27 odstotkov obnovljivih verov energije do leta 2030. Tukaj govorimo o uh, deležu obnovljivih verov energije pri skupni porabi energije in gre za vezojoč cilj v Evropski uniji. To je področje, ker se tehnologija hitro spremenja in prehitro je še, da bi napovedovali, kako se bo odnos do tega spremenjal. Trenutno znaša delež obnovljivih verov energije v Evropski uniji 14 odstotkov. 27 ali več do leta 2030 pa pomeni, da bo Evropa vsaj podvojila odstotek čiste energije. Tretji cilj eh, – varčevanje z energijo. Zavezali smo se eh, k povišanju energetske učinkovitosti za 27 odstotkov. To je indikativna številka kot tudi v prejšnjem programu gre eh, za napoved za eh, obdobje do leta 2030, pregled bo potekal leta 2020, pri tem pa bomo upoštevali eh, raven Evropske unije in sicer v višini 30 odstotkov. Vrčevanje z energijo je najlažji način za znižanje naše energetske porabe in zato si vsi prizadevamo. Vem, da imajo številni v tem parlamentu globoka prepričanja glede eh, energetske učinkovitosti. Ko bodo predlogi eh, na mizi, eh, lahko predstavite svoje predloge. In še četrti cilj energetske povezave. Gre za povezave preko meja. In to bi nam zagotovilo varno oskrbo z energijo, tudi kadar domače proizvodnje ne bo osredotočili smo se na konkretne projekte eh, posod po Evropi, da bi dosegli naše cilje na področju eh, zemeljskega plina in energije na splošno. Torej te zaveze presegajo zgolj obljube na papirju in želimo izgraditi energetsko unijo in to je projekt, ki je zelo pomemben za Evropski parlament. Povezave naj bi povešali za 15 odstotkov do leta 2030. Razpravljali smo tudi o gospodarski situaciji in družbeni situaciji. Oživitev gospodarstva traja dlje, kot smo pričakovali. Uh, oktobra 2014 uh, e, je, smo dosegli ponovno stabilnost v evroobmočju. Trenutno naj bi gospodarska rast znašala nič cela, nič pet odstotka e, in sicer zaradi visoke brezposelnosti in zaradi e, preniskega števila vlaganj. Čudežev ni, e, rast je vsota produktivnosti in pa števila zaposlenih. Eh, če ni dovolj delovnih mest eh, in pa eh, dovolj ulagan, potem tudi ni gospodarske rasti. Zaradi tega so potrebne strukturne reforme. Poleg tega tudi zunani faktori igrajo negativno vlogo in sicer geopolitična varnost in pa napovedi eh, glede eh, držav eh, BRIC, ki se niso uresničile, njihova rast je bila počasnejša, kot smo pričakovali. In zatem je povezana tudi gospodarsko uživitev v evroobmočju. Poleg tega pa je gospodarska rast seveda povezana tudi z monetarno politiko in pa z proračunsko politiko. V zadnjih letih smo se soočali z prošnostjo v eh, proračunski politiki in soočili smo se z strukturnim primankljajem. Leta 2013 eh, eh, smo povečali zgornjo mejo tolerančnosti, kar zadeva spoštovanje maastrichtskih kriterijev. Izboljšati moramo delovanje trga delovne sile. Boriti se moramo proti brezposelnosti znotraj Evropske unije. Poskrbeti moramo za zaščito tistih, eh, ki imajo kakovostna delovna mesta, pa tudi za zaščito eh, tistih, ki imajo mesta ali pa priseljencev, žensk in otrok. Poleg tega je potrebno ukrepiti raziskave in pa inovacije. Evropski svet je pozdravil namen nove Evropske komisije, eh, da poskrbi za dodatna vlaganja v vrednosti 300 ehm, milijard evrov. To je v, eh, seveda v, tudi v odgovornosti držav članic. Uspodbujanje vlagan je ključnega pomena in pri tem se je potrebno osredotočiti tako na ponudbo, kakor tudi na popraševanje. Trenutna gospodarska situacija je zaposlena, kajti, je zapletena, kajti ne le, da je gospodarska rast nizka, tudi inflacija je izjemno nizka in sicer tako v državah evroobmoče, kakor tudi v Evropski uniji in to vpliva na javni dolg, pa tudi na zasebni dolg. In ta dolg je že tako ali tako previsok. Poskrbeti moramo za mobilizacijo sredstev in sicer moramo pri tem biti pogumni, eh, ne ideološki zastaviti si moramo kratkoročne in eh, srednjeročne cilje, pri tem pa moramo spoštovati načela monetarne unije celoten eh, sistem eh, temelji eh, na trgu delovne sile in pa na gospodarski rasti. Do decembra naj bi pripravili poročilo o okrepljenem gospodarskem sodelovanju. To je po mojem mnenju ključnega pomena na poti v pravo gospodarsko in monetarno unijo. To smo nakazali že v našem poročilu leta 2012. Evropski svet, spoštovani poslanci, je razpravljal tudi o zunanjih zadevah. Voditelji so eh, govorili o eboli v Zahodni Afriki. Zahvaljujoč eh, zavezam, ki so bile sprejete, smo zagotovili milijardo evrov sredstev za boj proti eboli in ta sredstva je sedaj potrebno tudi dobro izkoristiti. Poleg tega smo imenovali tudi koordinatorja za eh, ebolo v EU in sicer bo to eh, komisar Stiljanides. V vseh eh, naših sestankih od marca naprej smo razpravljali tudi o Ukrajini. Rusko federacijo smo pozvali, da prevzame svojo odgovornost in popolnoma izvede sporazum in z Minska energetski, energetski sporozum je pozitiven eh, korak naprej. Volitve eh, v regiji Donetsk pa je izjemno negativen znak. Eh, torej, to je bil zadnji vrh sveta, ki sem mu predsedoval. Voditelji so mi dejali nasvidenje. In jaz sem jim povedal, da sem zmeraj deloval v mm, evropskem interesu. In to ni nekaj eh, abstraktnega, to je vsota 28 različnih nacionalnih interesov. Vsakič eh, smo se morali strinjati eh, z vsemi, ki sedijo za mizo. Nismo se vedno vsi strinjali in včasih je bil potreben določen pritisk, ampak člani Evropskega sveta skupaj z drugimi inštitucijami so pokazali, da lahko Unija z 28 državami članicami deluje v naslednjih petih eh, letih eh, nas čakajo ravno tako pomembne naloge kot v preteklih petih letih. Potrebno je poskrbeti za nova delovna mesta, tako da bomo ponovno pridobili zaupanje evropejcev. In poleg tega moramo pokazati tudi, eh, da lahko evropske inštitucije sodelujejo. Hvaležen sem nekdanjemu predsedniku komisije Barosu za to, da je sodeloval z mano od prvega do zadnjega tedna. Eh, vesel sem bil tudi sodelovanja z eh, dvema predsednikoma Evropskega parlamenta in sicer govorimo o Džerziju Busku in o Martinu Šulcu. Dobre stike sem imel tudi z številnimi med vami. Seveda eh, se včasih naša mnenja razhajajo, ampak inštitucije po mojem mnenju niso rivali. Delimo namreč eh, iste eh, cilje, evropske cilje, delujemo v interesu vseh naših državljanov. Vem, da je to gonilo eh, vseh evropskih inštitucij in te inštitucije so izjemno blizu evropskemu javnemu mnenju, še prav posebej Evropski svet in Evropski parlament. Hvala lepa za vašo pozornost. Äh, Hvala, gospod predsednik. Kdaj pa prvič äh, na odprti konferenci predsednikov dajem besedo novo izvoljenemu predsedniku komisije, gospodu Junkerju. <clears throat> Spoštovani gospod predsednik, gospod predsednik sveta, gospe in gospodje, <clears throat> ne govorim prvič pred vami. Zdi se mi, da sem v zadnjih mesecih kar prevečkrat bil tu pred vami in sem tudi moral odgovarjati na vaše vprašanja, zato pravzaprav eh, ne čutim potrebe, da še enkrat podrobno predstavim program nove komisije. Kajti ta sestanek eh, ni bil sklican zato, da govorimo o delovnem programu nove komisije. Ta program bo predstavljen čez nekaj tednov, temveč eh, danes naj bi govorili o zadnjem svet, Evropskem svetu, na katerem sem sodeloval. Posebnost eh, Evropske unije je, da sem eh, sodeloval na štirih evropskih svetih, ne da bi bil predsednik Evropske komisije, ampak predsednik Rompoj me je povabil na te svete, da sem pač slišal, kako razmišljajo vlade, kar jih moram te vlade šele spoznati. Uh, Torej, sicer sem sodeloval pri več kot 120 evropskih svetih, zato verjetno ne bo do zelo številni trenutki presenečenja. Ne bi želel komentirati rezultatov um, Evropskega sveta v povezavi z podnebnimi uh, spremembami, energijo in tako dalje, kajti nisem bil udeležen pri teh uh, razpravah, če tudi v celoti uh, delim eh, sklepe, ki jih je svet eh, sprejel. Torej, podpredsednik, ki je odgovoren za energetiko, eh, je bil tudi zadolžen, da uresniči vse posledice teh sklepov, ki jih je Evropski svet pred nedavnim sprejel. Prosil bi vas tudi, da gospoda Ševkoviča, podpredsednika Ševkoviča, povabite, zato da vas obvešča o dejavnostih, pobudah, predlogih, načrtih komisije. Prosil sem gospoda komisarja Kanjetinja, ki je odgovoren za podnebno politiko, da naredi vse, kar lahko, zato da bo v Parizu na konferenci leta 2015 Evropska unija lahko ustrezno nastopile na tem področju. Še posebej eh, me je zanimala razprava na svetu na področju gospodarstva, zlasti eh, svet evro, eh, ki mu je predsedoval Herman. Tam je bilo sprejetih nekaj pobud, ki se mi zdijo dobre in Evropski svet, kot tudi svet evro, je načelno potrdil ta program investicij v obsegu 300 milijard evrov, kar sem tudi predstavil v svojem govoru 15. julija. In ta program bom predstavil pred božičnimi počitnicami, ne zato, ker se imam za božička, ampak zato, ker mislim, da je to nujno. Danes vam še ne morem povedati kaj bo to podrobno predstavljajo, torej kakšen bo ta podroben načrt investicij. Jutri zjutraj bomo imeli tudi sestanek in začeli bomo s tem zelo pomembnim delom. Odločil sem se, da bom na tem začel delati še pred začetkom mandata v mesecu avgustu in eh, z privolitvijem kolegija vam bom lahko tudi te glavne eh, točke teh, eh, tega investicijskega načrta predstavil. Gre zlasti za zasebni sektor, manj kot za javni sektor kajti ne gre za to, da bi sedaj eh, komentirali eh, javno, javne dolgove in javne primankljaje v Evropi. Torej, to bi bil predpogoj, da bi imeli bolj uh, primerno rast, torej če bi bila ta situacija drugačna, potem bi imeli v Evropi tudi zelo drugačno rast, pa vemo, da to ne drži. Torej treba je sprejeti ukrepe za rast in uh, vesel sem, da mi je bila tudi dodeljena naloga, da predsedujem eh, skupini predsednikov, ki. Um, urejujejo torej, to področje evra. Torej, imel sem tudi eh, privilegij, da sem eh, sodeloval pri pripravi prvega poročila štirih predsednikov in sedaj sem tudi odgovoren za predsedovanje tej skupini štirih predsednikov in na uh, Evropskem svetu decembra bom tudi uh, predstavil uh, torej, poročilo o napredku na tem področju. Treba je še precej stvari izboljšati na številčnih področjih, čeprav smo zabeležili kar nekaj pomembnih eh, napredkov. Torej, ne bom govoril niti o energiji, niti o zunanih zadevah. Eh, gospod Rompo je o tem govoril seveda bom rad tesno sodeloval s parlamentom, tako kot sem delal v zadnjih desetletjih kot minister za finance, kot minister vlade, kot minister za delo in tako naprej. Torej, gotovo se bomo pogosto srečali, pa če boste to hoteli ali ne. Sedaj pa za eh, Evropsko ljudsko stranko gospod Weber. Gospodje predsedniki, najprej Želim povedati nekaj o rezultatih sveta. Najprej se želim zahvaliti gospodu Van Rompoju, kajti svet je odobril tudi komisijo in Jean-Claude Juncker sedaj lahko začne delo s to komisijo. To je pozitivno in hvala lepa za to. Torej, um, preden se bo Jean-Claude Juncker prvič sestal s komisarji, se sreča z nami in to je pravzaprav zelo lepo. Glavna tema, energija in podnebja. Za ELS želim podčrtati, Eh, to, kar je povedal tudi gospod Van Romboj. Ta rezultat je zelo pomemben signal in sicer, da se evropejci lahko dogovorimo za ambiciozne cilje. Evropa je zgled eh, eh, drugim v svetu in tudi naši cilji so usmerjeni v prehodnost in upamo, da bo ta signal tudi dober signal za prihodnost Pariz, torej da bo se nekaj spremenilo tudi na globalni ravni. Še vedno upamo, da bo v Parizu uspelo se dogovoriti za zavezujoč cilj in da ne bomo tam sprejeli samo nezavezujočih ciljev. 40 odstotkov um, um, to ni malo, če upoštevamo, da smo od 90 do danes privrčevali toliko, kot eh, je naš namen vrčevati v, zadnji, v naslednjih deset, desetih letih. Torej, v desetih letih želimo privarčevati to, kar smo v zadnjih dvajsetih letih in to je ambiciozen cilj in tega ne gre zanemarjati. Vendar želim za ELS vendarle tudi izraziti, da moramo pri vseh korakih, ki jih bomo storili, ostati realistični. Želimo seveda napredovati, vendar nočemo ubežati eh, dru pred drugimi na globalni ravni. Torej, to nam mora biti jasno. Podnebna in energetska politika je povezana z Um, energetskimi cenami in ker nas skrbi slaba rast v Evropi, pa tudi podnebne vprašanje, je treba upoštevati oboje. Kar zadeva zmanjšanje, želim povedati naslednje. Problemi pri ciljih znižanja nastajajo eh, v podrobnostih. Pri splošnih ciljih se Eh, hitro dogovorimo, ampak ko govorimo potem o žarnicah ali o avtomatih za kavo, nastanejo razprave, ki eh, pač nastanejo in eh, ljudje potem niso navdušeni nad tem. Zato si mora komisija seveda razmisliti, kako ustvariti ravnovesje. Države članice morajo pri odločitvah, ki jih je treba sprejeti za učinkovito porabo energije, torej da bo to tudi zaveza držav članic in da se ne izgovarjajo na Bruselj pri teh odločitvah. Pri energetskih omrežjih smo dosegli majhen eh, preboj in sicer pri oddaljenih območjih. Tam so predvidene izboljšave, to je pač treba storiti in upam, da bodo tudi hitro sprejete pravilne odločitve, kar zadeva notranji trg. Tu bo eno od velikih vprašanj, ali bomo zelo razdrobljene subvencije, ki so predvidene za obnovljive vire energije, ali naj ta razdrobljenost ostane ali ne. V zvezi z energetsko politiko pa še nekaj. In sicer piše v dokumentu, da si svet pridrži pravico, da ohrani soglasnost pri posledicah določenih odločitev za industrijo. Torej, predsednik je povedal, da to pravzaprav ni v skladu s pogodbami. Torej, svet lahko sprejema odločitve o prihodnosti eh, energetske politike, potem pa se sprejemajo odločitve na ravni parlamentov. Želim pod povdariti to in podpreti gospoda Junkarja eh, in sicer Evropski svet se mora tudi v teh vprašanjih držati pogodb. Dve temi želim omeniti, ki nista bili na dnevnem redu, vendar sta v Evropskem svetu eh, poskrbeli za razburjenje. In sicer na eni strani izjave Davida Camerona o spremembah um, pri plačilih, eh, torej um, mislim, da če nek predstavnik Evropskega sveta z rdečo glavo nastopa v zbesen, to v bistvu ni dober eh, signal in zato se mi je to zdelo slabo. slabo. Torej, tudi tu se je pač treba držati pravil. Če smo v Evropi sprejeli določene dogovore, določene dogovore, se jih mora držati tudi Združeno kraljestvo. Druga stvar, ki ni bila na dnevnem redu, pa je bilo ravnanje italijanskega premijera Rencija glede na pismo odhajajoče komisije o proračunu Italije. Rekl je, da mu birokrati eh, v Bruslu pa že ne bodo predpisovali, kako eh, naj oblikuje proračun. Želim izpostaviti ti dve točki. Gospod Van Rompuy, danes ste tu kot odhajajoči predsednik, predsednik sveta. Sprašujem vas, ali se o takem ravnanju na svetu odkrito pogovarjate ali ne. Pravzaprav se mi zdi nesprejemljivo, da kolegi, ki eh, sprejemajo določene sklepe ali vsaj njihovi predhodniki, da tako komentirajo sklepe, ki so bili sprejeti. Torej, drugi predsedniki vlad bi morali seveda tudi jasno povedati, mislim, kaj pomenijo te izjave? Sej to smo se skupaj dogovorili, mogoče bi nam lahko govorili tudi eh, izza kulisja, torej kako um, ali se to enostavno tolerira ali se na to tudi odkrito opozori, da to ne gre. Potem uh, v zvezi z rastjo podpiram eh, to, kar je povedal predsednik komisije. Uh, Številke glede napovedane rasti, ki so bile objavljene včeraj, niso številke, ki bi si jih želeli. Zato prosim države članice, da podprejo žona Kloda Junkerja, ko bo predložil svoj svežen ukrepov. In eh, z, <clears throat> na koncu se želim v imenu ELS Eh, sam sem šele pred kratkim prevzel predsedstvo, ampak kljub temu v imenu cele politične skupine se želim zahvaliti Hermanu van Rompuyu. On je dal pečat temu, eh, tej funkciji, to je bila nova funkcija na osnovi Lisbonske pogodbe. Eh, vi ste mu dali pečat svojim stilom in moram reči, da mi je ta način, ta stil zelo všeč ki je vaš, ki pa je tudi zelo primiren za uh, ta uh, organ in sicer, da posredujete med interesi držav. Zgodovinsko uh, gledano moramo povedati, da je zelo uh, veliko vredno, da imamo ta gremi na evropski ravni, kjer se uh, voditelji Evrope vedno redno srečujejo in se dogovarjajo za neko skupno pot v prihodnost. To je za našo Evropo velik, velik napredek, da imamo ta grem in to sodelovanje. In pod vašim vodstvom um, je prišlo še do bistvenih izboljšav. Razen tega želim opozoriti, da je v krizi medvladno sodelovanje sicer bilo vedno tudi sporno, ampak potrebno. Rekli ste, da je to treba prepeljati na evropske inštitucije, eh, da je treba upoštevati pogodbe, ki smo jih sklenili, ampak tudi v krizi je bilo treba hitro ravnati in bili ste pravičen um, pogajalec med posameznimi institucionalnimi strukturami, ki jih imamo. Uh, Torej, želim se vam zahvaliti tudi za to, kako ste sodelovali z našo politično skupino, gospod Van Rompuy. Bili ste dober strojevodja te eh, lokomotive Evropskega sveta. Na naslednji postaji boste predali novemu strojevodji eh, gospodu Tusku. Eh, torej, želim vam eh, vse najboljše tudi v imenu politične skupine za eh, prihodnost. Hvala, gospod Weber. Sedaj pa je na vrsti gospod Pitila. Socialistična skupina, seveda. Hvala, gospod predsednik Šulc. Želim se pridružiti besedam eh, zahvale, eh, ki so bile pravkar izrečene za gospodovan Rompoja. To ni bila enostavna naloga, to je bila nova naloga, velika odgovornost, ki jo je prevzel gospodovan Rompoj in on je uh, izvajal to nalogo uh, uh, brezhibno. Uh, torej, V svetu so bile seveda sprejete določene izjave, ampak pomembni, pomembni so dokončni sklepi. Uh, in tudi to, kako je ravnala um, italijanska eh, vlada, uh, je. Torej ne moremo postaviti pod vprašaj stališč, ki so popolnoma jasni, konstruktivni, ki jih je italijanska vlada vidno izražala nasproti Evropi. Um, lotil se bom dveh pomembnih vprašanj, s katerimi se je ukvarjal svet. In sicer gospodarsko pod, področje, um, podnebne spremembe in zunanja politika. Torej, Jean-Claude Juncker eh, je eh, rekel nekoč, to je zadnja možnost in to so pomembne besede. Torej, moramo se zavidati eh, teh. Um, tehtnih besed. Gospod Juncker je seveda zelo simpatičen, ampak so določeni trenutki v njegovih govorih, ki so zelo resni in tam sem zelo na njegovi strani. Torej, Evropa nima prihodnosti, če bo nam ponovno spodletelo. Um, imamo šest milijonov več brezposlenih, prekarno, prekarno delo, brezposlenost mladih, eh, imamo makroekonomske težave in eh, socialne razlike med državami članicami in to nam mora uspeti premagati in sicer moramo biti uspešni v svetu, kjer nas mnogi potrebujejo in zato je ta svežen za rast eh, naložbe in za ustvarjanje delovnih mest prava usmeritev, vendar pomembno je, potrebno je, da bi ta svežen tudi pravilno zastavili, kar zadeva ravnovesje med eh, zasebne in med, eh, zasebni javni viri, tudi novi eh, inštrumenti nadzora, potem eh, pri določanju ciljev in naš parlament. Naš parlament mora se vključiti v to razpravo in sodelovati pri določanju, določanju teh ciljev. Torej, um, vse to se nanaša seveda tudi na različne nacionalne politike. Potrebujemo um, reforme tako na evropski kot tudi na nacionalni ravni. In mora priti do konsolidacije javnih proračunov, vendar tudi zagonom eh, gospodarstva in z ustvarjanjem delovnih mest. Zato moramo uporabiti prožnost, ki jo predvideva svežen za rast um, in stabilnost. In, uh, To je neopurno potrebno za um, uspeh kakršnekoli reforme. Želim opozoriti na surrealno uh, situacijo evropskih proračunov. Uh, tveganje bankrota, uh, torej vedno več um, Eh, več je dolgov in uh, verodostojnost Evropske unije bi lahko bila postavljena pod uh, vprašaj. Ampak imamo seveda znanstvenike, študente, mala in srednja velika podjetja, lokalne, regionalne skupnosti. Torej ta uh, situacija je takšna, da moramo evropski proračun predvsem uporabiti uh, zato da bomo ustvarili tudi večjo skladnost kohezijo na evropski ravni. Eh, kajti države same se, eh, se seveda soočajo z velikimi težavami pod, podnebne spremembe. Za razliko od kolega Weberja, eh, mislim, da je dosežen kompromis najmanjši skupni imenovalec. Pravzaprav smo si pričakovali več, ampak pač jemljemo na znanje to, kar je bilo možno. In, eh, Veliko si pričakujemo od vrha naslednje leto v Parizu. In to naj bi bilo potem izhodišče. Ne moremo um, um, si privoščiti neuspeha leta uh, decembra 2015. Potrebujemo zavezujoče cilje. Brez teh zavez ne bomo obrnili um, težen po um, otoplitvi um, planeta in s tem bi se temperatura povečala za več kot 2 odstotka. Um, če nam to ne bo uspelo, bomo imeli nove vojne za, boj, za vodo in za živile, živila in milijone ljudi bo izkoreninjenih. In še zadnja uh, tema, zunanje zadeve. Torej, Federica Morini, Mogarini, visoka predstavnica, uh, Eh, je povedala nekaj tudi o situaciji v Burkini Faso. Tam gre za eh, civilno človeško tragedijo, ki eh, se odvija. Mislim, da moramo še naprej obsojati um, um, Eh, prevzem um, oziroma moramo seveda obsojati, da se tam uveljavlja nasilje. Eh, to mora še naprej ostati demokracija. Smo proti državnemu odaru in um, oblast mora preiti na civiliste. Civilisti morajo vladati na osnovi uh, ustave. In sankcije bodo morale biti sprijete, če se to ne bo spremenilo. Tudi o Afriki, gospodje predsedniki, moramo priti od besed na dejanja. Ne eh, smemo ostati kratkovidni. Mnogo um, v zadnjih letih nam je prepričilo, da bi bili glavni sogovornik in zaveznik velike afriške celine. In to je treba spremeniti. Hvala. Hvala, gospod Pitela. Für die ECR Fraktion hat jetzt za uh, eh, EKR gospod Kamal. Thank you very much. Uh... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi začel z odgovorom svetu. Naša skupina EKR eh, pozdravlja eh, ta cilj ki si ga je svet eh, zadal do 2030, eh, se pravi za znižanje emisij eh, CO2. To tudi ni niže od specifičnih nacionalnih ciljev. Pozdravljamo tudi to, da si svet prizadeva za to, da bi EU to dosegla na čim bolj učinkovit način. Ampak namesto, da si sedaj čestitamo, da smo dosegli ta cilj 40%, moramo priznati, da imamo svet tudi zunaj EU in moramo zagotoviti zavezujoče sporazume, mednarodne sporazume. Eh, in tu imamo v mislih države, kot so Združene države, Brazilija, Indija, Kitajska in tako dalje. Eh, prav tako pozdravljamo tudi eh, vaše eh, izjave v zvezi z ebolo. To je pomembno vprašanje, ampak vrnil bi se tudi k vprašanju, ki je označil to uh, srečanje in sicer za to tehnično prilagoditev. Ampak uh, vsaj nekdo mora videti politični vidik. To je potencijalno politična katastrofa. Seveda je na prvi pogled eh, to eh, tehnično vprašanje, ampak ko govorim s svojimi eh, voljivci v Združenem kraljestvu, pa z grškimi prijatelji in z drugimi kolegi, Sedaj mi grški kolegi lahko rečejo, po vsem, kar smo prestali v zadnjih letih, želite, da uh, mi sedaj plačamo uh, komisiji, zato da bo komisija nadomestila uh, ta sredstva Nemčiji. To pomeni, da se nas sedaj kaznuje zato, ker smo bili uspešni pri uh, teh ukrepih in na ta način se situacijo obravnava. To je uh, politični vidik, ki ga je treba upoštevati. Če želi biti komisija uspešna, potem ne moremo enostavno reči, uh, ja, računajmo, računalnik pravi ja, računalnik pravi ne, to je tehnični naprilagoditev. Ne. Eh, glede eh, letnega poročila že vemo, kaj bo v njeme. Seveda eh, države članice niso odgovorne, ampak volivci ne bodo brali drobnega tiska na spletni strani. Ne, volivci bodo rekli, zakaj nič ni bilo narejeno. Potrebujemo eh, odbor za proračunski eh, nadzor, ki bo učinkovit. In moramo tudi nehati se pretvarjati, da eh, krčimo proračune, zato da bomo od držav potem dobili še več denarja. In naj še končam z naslednjo točko. Veliko politikov v EU eh, vas je prepoznalo kot eh, dobrega posrednika med državami članicami in eh, poštenega. In kot eh, poslanci smo tudi cenili vaš odnos z Evropskim parlamentom. Vem, da vas je povabil tudi Richard Colbert, ki je bil bivši poslanec. Ampak vse to je pripomoglo tudi k boljšim odnosom. V imenu EKR se vam zahvaljujem za vaše delo v zadnjih letih in veliko uspeha v prihodnosti. Kamal, das Wort hat jetzt. Hvala, gospod Kamal, sedaj pa za skupino Alde, gospod Verhofstadt. Ja, today it's, uh... Hvala lepa, predsedujoči. Danes gre za neko menjavo straže, torej uh, prejšnji eh, predsednik eh, sveta, gospod Van Rompuy, odhaja in želel bi se mu zahvaliti za opravljeno delo in nov predsednik komisije, ki bi ga zelo rad pozdravil in mu želel veliko sreče pri delu, ki ga še čaka in se pa zahvaljujem tudi za predloge, ki jih je podal parlamentu. Torej vem, da je ta sestanek zlasti eh, namenjen eh, sklepom zadnjega sveta, ampak eh, vemo, da tu ni bilo veliko člankov v medijih o podnebnih vprašanjih, temveč o Davidu Cameronu, ki ima očitno novo strategijo in to, da povzroči krizo ob vsakem vrhu, če bi se dalo vsak teden. Eh, mora vedeti, da je to slaba strategija, zato ker eh, voljivci eh, imajo vedno raje original kot kopijo. Ampak no, zadnja kopija ideje UKIP-a, ki ga predstavlja gospod Cameron, je to, da se uvede kvote za evropske državljane in to je popolnoma noro in to je popolnoma neskladno z glavnimi temeljnimi načeli Evropske unije. In eh, gospod eh, Kamal, eh, moram reči, da se enkrat strinjamo glede tega, da je to resnično slab sistem. In na koncu leta mora komisija poslati dopis, kjer državi reče, ja, torej, tu ste prihranili denar, zato ga morate sedaj izplačati v, v lonec komisije, zato da bo to ponovno distribuirano torej dejstvo je da proračun evropske unije temelji na prispevkih držav in ne na lastnih virih kot je predvideno v pogodbah evropske unije in to je težava če gospod cameron resnično želi spremeniti sistem tehničnih prilagoditev, potem mora samo eh, slediti eh, zahtevi Evropskega parlamenta in eh, zahtevi Evropske komisije in sicer, da se čim prej vzpostavi proračun in večletni eh, okvirni program, ki bo temeljil na lastnih sredstvih eh, in to potem ne bo več odvisno od tehničnih prilagoditev in prispevkov držav. Samo še nekaj besed v zvezi z novo komisijo. Gospod Juncker, torej Jean-Claude, vem, da imate novo spletno stran. Ne veste, tega ne veste. No. Torej, imate novo spletno stran, mogoče tudi tega niste videli, da imate eh, ogromen panov na eh, stavbi Berlemont, kjer piše eh, nov začetek za Evropo, torej to je naslov. Ampak kar se moje skupine tiče, je eno resnično pomembno vprašanje za prihodnje tedne in sicer, da se eh, predstavi eh, Eh, tako imenovan European Stimulus and Recovery Act, eh, se pravi nov okvir. To je bilo eh, narejeno v Združenih državah leta 2009. Takrat je ameriška vlada osemsto milijard evrov naložila v temeljne strukture, v zdravstvo in tako dalje. Tega mi nismo naredili ne leta 2009, ne 10, ne 11, ne 12. In to je oživilo gospodarsko rast in sicer med, dva, med dvemi in tremi odstotki, torej 2,3 odstotke za letos in to je nekaj drugega in to bi želel danes povdariti. To je nekaj drugega kot samo neko prerasporeditev eh, nekaj sto eh, milijonov evrov oziroma milijard evrov, ki že nekako obstajajo v proračunu. Torej, moja skupina bo tudi eh, predstavila nov predlog, naš predlog za oživitev. In, um, pomembno je, kot je bilo rečeno, da ne izgubimo še ene priložnosti, ki nam je ponujena di GUE fraktion. Poslanska skupina GUE dobi besedo gospod Lejarik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot je povedal že eh, predsednik Van Rompuy, zadnje eh, poročilo strokovnjakov o podnebju je zelo pomembno in eh, predstavlja resen poziv, alarmni poziv, da se na to odzovemo in to, zato je še toliko bolj pomembno, da eh, pariška konferenca decembra 15, 2015 eh, uspe. Torej, to poročilo, ko si ga podrobno pogledamo, vidimo, da uh, vsebuje precej zaskrbljujoče uh, elemente in sicer pravi, da uh, podnebne spremembe bodo imele, citiram, nepovratne in resne učinke. Torej, gre za zelo visoke koncentracije CO2 v Um, ozračju in sicer uh, najvišjega v zadnjih 800 tisoč letih. Uh, torej, Evropski svet je podal nekaj predlogov, ki jih je treba proučiti, ki mislim, da uh, so dobri in to je dobro izhodišče. Mislim pa, bojim pa se, da bo to pomenilo, da je treba še bolj temeljno razpravljati o nekaterih vidikih eh, sedanje evropske politike. Torej, to je razprava med nami, kjer se prav gotovo razhajamo, ampak to načelo konkurenčnosti, o katerem smo govorili eh, prej v nekaterih eh, sektorjih, kot naprimer eh, sektorju prometa, ni primern za cilje, ki si jih želimo tu doseči. Naprimer, če dajemo prednost tovornjakom, naprimer na mesto vlakom, potem to nima nobenega smisla v tem okviru. Enako velja tudi za eh, nekatera vprašanja povezana s kmetijstvom, z vodo in tako dalje. Se pravi, ta kratkočasna osredotočenost na eh, rentabilnost mislim, da je eh, neskladna z dolgoročnimi podnebnimi cilji. Treba je razmišljati na drug način, kot na, samo na ta način politične uh, priložnosti, naprimer, da se sedaj osredotočimo na alternativne, uh, alternativna goriva in tako dalje. Mislim, da nimamo sedaj eh, dolgoročne učinkovite rešitve, če ne bomo uh, povezali novega tipa uh, gospodarskega napredka, ki bo povezan z uh, novimi viri energijami. Uh, in vse to povezati z uh, novimi ekološkimi kriteriji. Torej, treba je biti zelo pogumen in uh, moramo uh, res uh, vzpostaviti velik uh, načrt infrastruktur za mesta, za vodo in tako dalje in tudi nove javne službe, kajti javna uprava je tista, tisti ključni akter pri tem, kar želimo doseči. Kar se tiče konference v Kopenhagnu, smo že takrat ugotovili, da delamo veliko več kot Evropska unija, kot druge države, države v razvoju in tako dalje. Kar se tiče ebole, je to nekaj, s čemer se soočamo danes, ampak eh, jutri bomo imeli še hujše eh, težave, eh, ki bodo povezane naprimer s podnebnimi priseljenci, begunci in tako dalje. Pri naših razpravah v svetu, komisiji in parlamentu se veliko bolj približujemo predlogom znižanja za 70 odstotkov do Eh, leta 2050, če želimo to uspeti. Hvala za zelene, gospod Lambert. Euh, Hvala lepa za eh, vaše besedo, gospod eh, Van Rompuy. Seveda lahko vidimo ali pol prazen ali pol poln kozarec. Torej, če si pogledamo sedaj te podnebne cilje, lahko ugotovimo, da vsaj 40 odstotkov znižanja emisij CO2 je že precej več, kot to dosega kdorkoli drug na tem planetu in to že kaže na neko vodilno vlogo Evropske unije. Seveda, če se primerjamo z drugimi državami izven EU, potem vidimo, da smo dosegli precej več kot kdo drug. Ampak, če sedaj to pri, primerjamo z eh, drugimi državami, potem to ni veliko. Torej je to vsaj 40 odstotkov, lahko bi bilo še več, ampak to iz ekološkega vidika ni dovolj, da bi dosegli cilj. Seveda Evropa sama ne bo dosegla tega cilja, ampak kot pravijo Kitajci, imamo eh, deljene, ampak različne odgovornosti. In če si pogledamo odgovornosti glede eh, izpustov CO2, potem vidimo, da imamo tu posebno odgovornost imamo eh, dva cilja, torej 2,27 cilja in nobeno teh ciljev ni zavezujoč. Torej, en, eh, če bi bil eh, cilj zavezujoč na ravni Evropske unije, potem mi pojasnite, kako bi to lahko dosegli. Torej, imamo cilje, ki niso zavezujoče in zato tudi niso realizirani. Vemo, da imamo sedajni svet štrikrat 20 in Torej, če tega ne bomo mogli izmeriti, potem tega tudi ne bomo mogli uresničiti. In mislim, da je vaša napaka tu tako gospodarska kot strateška. Kajti, tudi če ne bi bili soočeni z podnebnimi spremembami, če si damo tako ambiciozne cilje na področju obnovljivih verov energije, eh, potem je to ključno kajti na ta način bomo zagotovili, da bo Evropska unija ali eh, vodilna pri tej industrijski revoluciji ali pa bo odkupila enostavno eh, to možnost od drugih eh, držav. In to je tudi iz strateškega vidika ključno zato ker tisti ki se sedaj veselijo in manejo roke so vsi eh, dobavitelji eh, fosilnih eh, verov energije kot naprimer vladimir putin torej vsi bodo, skušajo zagotoviti, da bomo mi še dlje od njih eh, odvisni, namesto da bi eh, nalagali na obnovljive vire energije. Torej, nisem spregledal tega, da v prvem odstavku sklepov eh, sveta, da si svet pridružuje pravico, da v celoten dosje v vseh podrobnostih še enkrat pregleda, ampak še enkrat ponavljam, da gre tu za soglasje, soglasje, ki se zahteva na ravni sveta. In tega ne najdemo, tega pogoja ne najdemo v. Uh, Pogodbah to pomeni, da, eh, se, je, da je parlament vedno soočen z eh, nekom, nekim dejstvom, ki ga ne moremo več izpodbijati, zato ker se nam vedno znova reče, da smo že težko, težko prišli do tega dogovora. Ja, na... Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Nato. gospodi predsedniki, no, pravzaprav se tukaj vsi predsedniki ali ni čudovito to. E, ampak sedaj se bom posvetil gospodu Van Rompuju. Sem ste prišli zato, da bi govorili o, o Evropskem svetu, o Ukrajini, energiji in tako naprej. Poslušal sem vas preteklih eh, pet let in eh, rad bi vam povedal, kaj me je motilo. spominjali ste me na uh, eh, komika Lalija uh, eh, in uh, sicer na ministra v času Huseinove uh, vlade. To je bil mož, ki so se mu uh, tako zelo smejali, da so ga klicali komični ali. Počakajte, kolega, dovolite, da zaključim. Počakajte trenutek ni eh, želel eh, videti resničnosti, dragi kolega, tako ne gre. Tako ne gre. Malo se zadržite. Ne morete primerjati predsednika Evropskega sveta eh, z propagandnim ministrom krvavega režima. das ist deutlich mehr. To, kolega, prosim, da se zadržite. To presega to, kar je dopustno v parlamentarnih razpravah. Zato vas pozivam, da se držite poslovnika in da se izogibate takšnim izrazom. V nasprotnem primeru boste deležni ustreznih sankcij, saj dokler sem jaz eh, glavni v tej hiši. Dobro, bom nadaljeval. Kaj ste torej dosegli v vaših petih letih kot predsednik tega sveta? Uničili ste demokracijo v Grčiji in Italiji, upali ste, da boste umaknili dva izvoljena premjeja in sicer s pomočjo trojke iz Brusla. Poleg tega je prišlo do dviga brezposelnosti med mladimi. Eh, kar pomeni, da imamo milijon eh, evropskih mladih državljanov, ki živijo v obupu, ki ne morejo najti delovnega mesta. Španci odhajajo v Argentino, eh, tudi Portugalci odhajajo, celo v Angolo se nekateri sejijo in drugi prihajajo v Veliko Britanijo. 247 tisoč jih je prišlo v Veliko Britanijo. In uh, zaradi tega so določeni eh, državljani eh, Velike Britanije brezposelni. Ampak uh, vi nam še zmeraj ne dovolite, gospod Van Rompuy, da nadziramo lastne meje. Ne, še želite širiti Evropsko unijo na vzhod. Čeprav vsi zahodno od Ukrajine menijo, da je to neumnost. Euroskeptičnost se je jasno izkazala na zadnjih evropskih volitvah. Dejali ste, da je eurokriza minila že eh, preteklo leto, ampak kaj se dogaja sedaj? Gospod Van Rompuy, mislim, da lahko vaše predsedovanje označimo z tremi besedami. Eh, deflacija, eh, obup in iluzije. In nič, kar boste danes povedali, ne bo spremenilo mojega mnenja. Hvala lepa. Getzio. Sedaj pa ima besedo gospod Borgetzio. Hvala lepa, gospod predsednik. Delavci. Uh, Predstavniki industrije iz Italije so prišli v Brusel in protestirali zaradi eh, določenih zadev, zaradi hudih napak, kot bi jih jaz označil. In o teh hudih napakah bo potrebno razmisliti. Potrebno bo razmisliti o preteklosti, eh, pa tudi o prihodnosti gospod predsednik prehodne komisije, možnosti imate, da popravite te napake, ampak prisluhnite, morate, prisluhniti morate na eh, deset, deset tisočim eh, evropskim, evropskih voljivcev. Nič ni bilo storjenega eh, za to, da bi zmanjšali obseg upravnega bremena v Evropski uniji. Uh, Eh, navedel sem primer eh, italijanskih delavcev eh, in ta primer je posledica napačnih odločitev, kar zadeva področje konkurence. Posegi, ki so bili izvedeni na ravni Evropske unije in ki so uničili odlično evropsko industrijo, niso upoštevali, da se konkurenca ne nanaša zgolj na Evropsko unijo, ampak da mora biti Evropska unija konkurenčna tudi v primerjavi z preostalim svetom. Sedaj pa prehajam na alternativne vere energije. Ne moremo imeti napačne eh, politike, eh, ne moremo imeti eh, nekšnih eh, nekakšnih eh, splošnih eh, ciljev eh, določiti si moramo meje za uporabo fotovoltaične energije in pri tem je potrebno uporabljati zgolj drugo generacijo alternativnih virov energije, ki prihaja iz odpadkov in uh, ki ni v konkurenčnem boju z kmetijskimi površinami, ki jih uporabljamo za proizvodnjo hrane. To je Evropa proizvajalcev, Evropa delavcev in Evropa majhnih in eh, srednje velikih podjetij in eh, to moramo upoštevati. Evropski svet je sprejel odločitev glede optimizacije eh, proizvodnje energije. Mislim, da je eh, bilo veliko storjenega že za pomočjo skupne kmetijske politike. Zakaj je torej prišlo do uničenja eh, gozdarskih eh, površin? Ta kmetijska politika očitno ni delovala. Evropska unija mora zagotoviti, da bodo države članice sprejele sistem za proizvodno obljivih verov energije. Ta sistem pa mora biti trajnosten in mora upoštevati indikatorje, ki smo si jih zastavili v preteklosti. Naj ob koncu poudarim še, da je bil objavljen mandat eh, Evropskega sveta, Evropski komisiji, kar zadeva sporazum TTIP in eh, ta mandat eh, skrbi evropske kmetovalce, njihove skrbi so upravičene in to moramo upoštevati. Tukaj govorim o energetski eh, politiki, o eh, kmetijskih zemliščih. Eh, to eh, so elementi odličnosti, ki jih ne moremo nadomestiti z ničemer drugim. Če želimo zaščititi Evropo narodov in ne Evropo bankirjev, se moramo na to eh, osredotočiti. Eh, čeprav so bankirji zelo pri srcu Evropske komisiji, dragi predsednik Juncker. Zunekst, herr Juncker. Hvala lepa. Beseda ima sedaj gospod Junkar. Hvala lepa. Gospod predsednik, pet minut ima, da odgovorim na vse te argumente in elemente. Nimam prav veliko časa in skušal bom odgovoriti na različne prispevke. Ni mi bil všeč način, kako so se številni premijeji obnašali po Evropskem svetu. Vedno sem imel občutek po dolgih izkušnjah, eh, ki jih imam, da je naloga Evropskega sveta, da rešuje probleme, ne? da jih uh, povzroča še več. Vedno sem si delal zapiske, ko sem bil eh, na Evropskem svetu in vedno sem primerjal, kaj se je zgodilo na svetu in kaj se je zgodilo po svetu. In od časa do časa se je zgodilo, da se moji zapiski niso ujemali z izjavami. Dobremu prijatelju Mateo Rencijo moram povedati, da nisem vodja eh, tolpe birokratov. Sem predsednik Evropske komisije, ki je politično telo, ne le telo, ampak inštitucija, tako kot ste to tudi vi in vsi premijeji, bodo morali to inštitucijo spoštovati, kajti nič eh, manj verodostojne naloge nimamo kot, vsi, kot vse druge inštitucije. Če bi jaz poslušal le birokrate, uradnike, če bi Barroso poslušal le uradnike, potem bi se Evropska komisija s državami v italijanskem proračunu soočila na povsem drugačen način. Torej ne sprejemam teh eh, površnih kritik, eh, ki so bile naslovljene na Evropsko komisijo. Evropska komisija si zasluži več. Kar pa zadeva britanskega premijeja. In potem, ko sem poslušal gospoda Camerona, sem si rekel, da če nekdo reče, da uh, se tako gleda na situacijo, to ne drži. Ni res, tako se zadeve predstavljajo, predstavljajo prebivalcem Združenega kraljestva. Ampak pri tem bi se morali upoštevati. Uh, bi se moralo upoštevati načela evropske pogodbe. Naj nisem še zaključil. Več vprašanj boste še lahko zastavili. Potrebno je spoštovati pravila, ki so jih določila države članice. Evropska komisija bo na predlog italijanskega premijeja razmislila o tem, kako rešiti problem, ampak problem nespoštovanja pravil je povsem drugačen primer uh, od problemov, ki smo jih imeli v uh, preteklih letih. dolg znaša 205 odstotkov več eh, kot eh, znaša sprejemljiva številka, torej potrebno bo najti rešitev. Eh, sprejemljiv znesek je bil 3,2 milijarde, ampak tukaj ne gre za to, da bi to povzročili uradniki, gre za pravila, ki so ga sprejele države članice in države članice morajo spoštovati pravila, ki jih sama določajo ne moremo s prstom kazati drug na drugega, potrebno je najti rešitev za problem, ki je bil opisan kot resen problem, pa ne zadeva zgolj Združenega kraljestva, ampak tudi države članice. Gre za spoštovanje proračunskih eh, načel, eh, vpliv. Eh, spoštovanje proračunskih pravil eh, bo veliko večji na nizozemski proračun, kot pa na britanski proračun. It's not a British problem, torej to ni britanski problem. Eh, načrt eh, oživitve gospodarstva je seveda zelo pomemben, potrebno je mobilizirati tudi sredstva, ki niso bila izkoriščena v preteklem proračunskem obdobju. Eh, seveda je potrebno prerasporejati, ampak to eh, ni moj glavni cilj. Potrebno je izkoristiti vse nove in stare instrumente, ki jih ima na voljo Evropska banka za ulaganje. Ta lahko poskrbi za rast in ustvarjanje novih delovnih mest. ne strinjam eh, se tudi z, to, s tem neelegantnim pristopom v prispevku gospoda Ferhovstata, kaj ti primerjal je eh, Evropsko eh, centralno banko z ameriškim sistemom in ni res da nismo sprejeli načrtov za oživitev gospodarstva, sprejeli smo konjunkturni program, eh, ki pa ni obrodil eh, sadov. Konjunkturni programi, ki ne vodijo v strukturne spremembe, nimajo smisla. Prijatelj, Pitela je rekel, da sem simpatičen tip. Eh, no, to ni bil ravno moj cilj, ampak dobro. Ampak da sem nekoliko preveč strok. Ne želim dajati nekega strogega vtisa. Ampak strok sem, kadar se govori o zaposlovanju. Če ste predsednik Evropske komisije, če ste v situaciji, kjer je več kot 25 milijonov brezposelnih, če se soočate z gospodarsko situacijo, eh, ki se poslepšuje dan za dnem in ki je že tako ali tako grozljiva,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 Sedaj pa dajem besedo predsedniku sveta, gospodu Van Rompoju, za pet minut. Najlepša hvala za teh pet minut. To bo mojih zadnjih pet minut tukaj v Evropskem parlamentu. Ne, ne. Ja, ja, zagotovo. In eh, ne bom prosil za dodatnih pet minut. Torej, nekaj pripomb glede dveh tom, tem, ki sem jih izpostavil in ki jih je obravnaval Evropski svet. Torej, podnebje in gospodarska situacija. Kar zadeva podnebje, se zahvaljujem vsem tistim, ki ste spregovorili o tej temi. Kaj ti le redko govorimo o dolgoročnih ciljih, um, bolj pogosto se ukvarjamo z kratkoročnimi cilji in z aktualnimi zadevami. In tukaj gre za dolgoročen cilj in zato se zahvaljujem vsem tistim, ki ste se soočili z to temo podnebja ne bom govoril o ambicioznih ciljih, kajti cilji so lahko vedno še bolj ambiciozni. Moj problem in problem mojega naslednika eh, je ta, da je potrebno ambicije povezati z eh, soglasjem, z možnosti soglasja med 28 državami članicami. Bili smo ambiciozni, naj omenim le dve številki. Minus 20 odstotkov kar zadeva izpuste CO2 v primerjavi z letom 1990. Naprej smo imeli 20 odstotkov za 30 let, sedaj pa gre za minus 40 odstotkov v desetih letih in to je precej ambiciozen cilj. In poleg tega smo se osredotočili na notranji trg. Ne moremo več izmenjavati izpustov eh, z državami izven Evropske unije. Ne. Ne moramo se tako znebiti izpustov. Gre eh, za to, da izmenjujemo znotraj lastne hiše. In mislim, da je to zelo ambiciozno soglasje. Seveda pa moramo upoštevati tudi specifične karakteristike vseh držav članic. Predstavljati se, v kakšni situaciji bi bil danes, če ne bi našli soglasja. Evropa, od katere so vsi toliko pričakovali, potem eh, ne bi izpolnila teh pričakovanj. Našli smo torej soglasje s pomočjo pogajanj, ki so trajala dva meseca ne toliko na ravni Evropskega sveta, ampak eh, v okviru vseh priprav na Evropski svet. Pri tem smo se oprli na predloge Evropske komisije. Tudi kar zadeva tri temeljne cilje in eh, uresničitev teh treh ciljev. Oprli smo se na načrt, ki ga je pripravila Evropska komisija pred nekaj meseci. In seveda, cilj minus 40 odstotkov je ključni cilj, kajti če želimo doseči eh, ta cilj, potem potrebujemo obnovljive vire energije, potem potrebujemo energetsko politiko. Če ne bomo, če ne, ne bomo dosegli tega ambicioznega cilja minus 40 odstotkov. Naj dodam, da V preteklem obdobju ni bilo zavezujočih ciljev na področju energetske politike, imeli smo zgolj kazalnike. Torej, povezali smo ambicije in e, realno situacijo in na ta način smo dosegli soglasje. In e, če zaključiš z, eh, svoj mandat za podnebnim soglasjem, mislim, da si zaključil zmagoslavno. Se vem, seveda vem, da bi si številni želeli še več, ampak eh, če bi bili v mojih čevlih, bi vedeli tudi, da morate doseči soglasje med 28 državami članicami. In lahko vam zagotovim, da eh, ni malo razhajanj med državami članicami in eh, to še ni dovolj močan izraz. Kar zadeva rast, ni zgolj enega instrumenta, eh, ki bi bil najboljši za ponovno vzpostavitev rasti. Eh, potrebno je upoštevati različno situacijo v posameznih državah članicah eh, in se osredotočiti na temeljni cilj na ustvarjanje novih delovnih mest in pa na vzpostavitev rasti, ampak situacija je precej zapletena. Kaj ti za področje monetarne politike že imamo zelo dober okvir? za proračunsko politiko, kot potrjuje poročilo Evropske komisije z današnjega dne, imamo neutralno politiko. Torej, proračunska politika ne vpliva na gospodarsko rast. To je za leto 2014 in napoved za leto 2015. Lahko preverite številke nihče ne zahteva politike eh, proračunskega primankljaja. Potrebne so strukturne reforme, o tem smo govorili, potrebno je izkoristiti enoten trg, predvsem na področju energije, na področju digitalne tehnologije in na področju inovacij. Na ja, to se bo osredotočila zagotavljanje. Evropska komisija v prihodnih letih, kajti tukaj gre za strukturne reforme in pa za ponovno oživitev ulaganj. Ulaganja so pod ravnjo eh, pred eh, začetkom gospodarske krize in, tudi, in, to, in to v vseh državah članicah. Obseg ulaganj je manjši kot pred sedmimi, osmimi leti. Zakaj? Ker je zasebni dolg izjemno visok in ta dolg je nastal v prvem obdobju zgodovine evra. Če govorimo o izgubljenem desetletju, potem moramo povedati, da so bile prestorjene kapitalne napake v prvem obdobju vzpostavitve evroobmočja. Zibni dolg je torej tako visok, da zaradi tega ni ulagan. In to bo ključnega pomena tudi za pobude, ki jih bo sprejela Evropska komisija potrebna je uživitev eh, teh ulaganj, kot je dejal Jean-Claude Juncker. Seveda potrebujemo skupna prizadevanja, ampak eh, vidik zasebnih ulaganj je ključni vidik pri prizadevanjih prihodnje Evropske komisije. Torej, Ni malo instrumentov, ki eh, jih lahko uporabimo, potrebno pa je analizirati tudi pretekle napake. Primerjava eh, Eurostata eh, z ZDA. Glede tega pa lahko povem, da če ne bi bilo skrilovca, potem razkorak ne bi bil tako velik. To ne pomeni, da sicer, eh, ZDA, da sicer ZDA niso odzvali na določenih področjih bolje kot Evropska unija na eh, področju oziroma v bančnem sektorju so počistile po hiši veliko prej kot mi. Bančni testi so ključnega pomena, ključnega pomena za ponovno spostavitev likvidnosti in likvidnost je ključnega pomena za ponovn zagon ulagan. Seveda, to so bile napake in sedaj plačujemo račune. Plačujemo za te napake, ki smo jih storili. Še nekaj besed v zaključek in sicer v nizozemščini. Rad bi se zahvalil vsem v Evropskem parlamentu, vsem, ki eh, ste bili z mani v stiku v obdobju mojega predsedovanja. nisem bil odgovoren Evropskemu parlamentu, pogodbe so glede tega zelo jasne, ampak vedno sem imel neuradne stike z Evropskim parlamentom eh, in na ta način sem mislim, da vzpostavil dober odnos, tudi če so se včasih naša mnenja razhajala. To je ravno paradoks, eh, ki ga je povzročila Lizbonska pogodba. Eh, uvedena je bila eh, funkcija predsednika Evropskega sveta, ki pa nima nobene ustrezne povezave z Evroskupino, z Evropskim parlamentom, z inštitucijami Evropske unije. In eh, to, kar uradno ne obstaja, smo morali torej neuradno vzpostaviti. In to sem skušal storiti tako, da bi institucije kot institucije eh, sodelovali in delali v isti smeri. To zagotovo ni bila lahka naloga, ampak mislim, da nam je uspelo. In če je Evropski svet sprejel pobude, potem eh, so se te pobude spremenile v zakone. In uh, tako, smo koncu, tako smo na koncu lahko našli skupno mnenje, tako smo našli soglasje. In eh, člani Evropskega sveta so seveda kritični do Evropskega parlamenta. Vedno sem vas zagovarjal, dejal sem, da ste kritični do Evropskega sveta. Ampak, eh, da na koncu vedno najdemo skupno rešitev tudi, ko je šlo za Evropski proračun. Uh, Zelo težko je bilo prepričati 28 držav članic oziroma jih povezati in zelo težko je bilo najti soglasje med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom. Vendar pa vsi eh, sledimo istemu cilju, eh, uresničiti skušamo evropske interese in zato tudi sodelujemo, eh, kolikor je to le mogoče preteklih pet let je bilo morda najtežje obdobje v zgodovini Evropske unije. Ne pravim, da so vsi problemi za nami, ravno nasprotno, to sem že dejal. Nekaterih pri problemov smo se zgolj dotaknili in uh, jih zagotovo še nismo rešili. Države članice imajo veliko odgovornost, uh, vsaka posamezno, pa tudi vse skupaj. Uh, Poskrbeti moramo za gospodarsko rast, za ustvarjanje novih delovnih mest. Če nam to ne bo uspelo, potem bo rezultat pri naslednjih volitvah še slabši kot pri zadnjih volitvah. Torej, naslednjih pet let je v političnem pogledu ravno tako pomembnih kot preteklih pet. Najlepša hvala za dobro sodelovanje. Adieu in auf Wiedersehen. Merci beaucoup, monsieur le président, pour vos mots. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod predsednik, za vaše besede. Najlepša hvala tudi za vaše sporočilo Evropskemu parlamentu, ki bo igral, želi igrati pomembno ulogo v prihodnih eh, petih letih. Deloval bo z roko v roki z Evropsko komisijo na odgovorih našim državljanom. Parlament odi, bo odigral to vlogo. Hvala lepa za že upravljeno delo, hvala lepa za to sporočilo zaupanja v Evropski parlament. Hvala lepa prav tako tudi temu, da zagovarjate več jezičnost in da ste se odločili tudi govoriti v vašem maternem jeziku. Torej, več jezičnost je tudi eh, del tega parlamenta. Sedaj pa dajem besedo gospodu Vitalu. Uh. Uh, Gospod predsednik, ena od zadnjih dejanj kot predsednik sveta je bilo, da ste s pomočjo gospoda Baroza napadli na Evropskem svetu z računom za 2,1 milijardo evrov in naša vlada bo morala sedaj davkoplačevalce, bi morala pla, eh, pre, pre, pre, eh, eh, Eh, eh, torej, prepričati, da je to treba plačati, ampak gospod Cameron je to zav zavrnil. In on se je nekako tudi oprl, kajti eh, to so do ločbe, ki smo jih pomotoma nekako sprejeli. Moram eh, pa se kljub temu zahvaliti gospodu Van Rompuyju in tudi Barozu, kajti vi ste premaknili Združeno kraljestvo proti izhodnim vratom in mislim, vratam in mislim in upam, da nam bo uspelo čim prej eh, zapustiti to unijo. Hvala. Gospod Van Rompuy, torej tisti, ki so vas uh, branili uh, napram tistim, ki so uh, govorili, ja, ampak eh, prihaja iz majhne države in tako dalje. Torej, tudi Tony Blair uh, je takrat imel veliko zapovedati. Torej, uh, sam sem takrat uh, rekel, uh, gospod uh, Van Rompuy vas bo presenetil. Seveda sem vas poznal, ampak niste nas tako zelo presenetili, kot smo pričakovali. Uh, vemo, da je politika umetnost tega, kar je mogoče, torej nekaj je eh, doseči sporazum, tudi če je bolj skromen, kot bi si želeli. Ampak vseeno je sporazum. Ampak želel sem vam postaviti vprašanje, ko sedaj gledate Evropsko unijo. In ne govorim samo uh, gospodu Van Rompuyju, govorim nam vsem. Torej, če je politika uh, umetnost mogočega, uh, če uh, dejstvo, da imamo 27 milijonov evropejcev, ki so brezposelni danes in da en odstotek eh, evropskih eh, državljanov je na ta račun obogatev, ali je to res najboljši možen rezultat? in tu mislim da ko si pogledamo rezultate bi bilo mogoče narediti več kot sem rekel gospodu barosu pred eh, dvema eh, tednoma niste edini odgovorni ampak eh, Bili ste del vodstva Evropske unije in zato bi želel z vaše strani eh, slišati več o eh, socialni pravičnosti, kaj ti izhajamo iz eh, družine. Eh, Eh, socialnih eh, krščanskih demokratov in o tem niste dovolj govorili. Ja, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Le Jarik, torej zahvaljujem se vam za opravljeno delo, za vašo predstavitev. Gospod Juncker, sedaj ste eh, napovedali, da boste pripravili poročilo o upravljanju euroobmočja, torej štirimi predsedniki. Istočasno je gospod Van Rompuy povedal tudi, da eh, Evropska centralna banka tu igra pomembno vlogo, da je treba upoštevati tako imenovane mastriške kriterije. To vse drži. Ampak to še ne pomeni, da ker ena država ne eh, izpolnjuje kriterijev iz Maastrichta, da eh, ne dela to, če moram jaz reči, proti reforma. Se pravi, ehm, to je situacija, ki eh, povzroča te blokade, ki vodi v brezposelnost kar se tiče vloge ECB. Eh, e Res je to sprememba, ampak nekaj je posojati denar bankam z majhnimi obresnimi merami, drugo pa je omogočiti realnemu gospodarstvu delovanje. In tu imamo dejansko neko blokado. Govorite o eh, zasebnih eh, dolgovih, ampak eh, to izhaja iz eh, nemogočih pogojev in to vodi tudi v brezposobnost in težave. Torej, sam bi si prizadeval za globljo razpravo o tem. Gospod Prvošta. Gospod Van Rompuy, eh, mislim, da ste dobro opravili delo, torej belgijski politik ste in vsak belgijski politik je tudi eh, v eh, pravi smeri usmerjen v Evropsko unijo, to velja tudi za Luksemburg, to vsi vemo. Ampak želel sem se izraziti glede nečesa. Torej nisem razumel torej vseh kritik tu, ki pravijo, ja, situacija v Evropski uniji ni dobra, to drži, torej imamo nizko rast, imamo visoko brezposelnost, imamo težave z bankami, ampak česa ne razumem je, to, da vsi te kritiki predlagajo kaj, da rabimo sedaj, potrebujemo manj Evropske unije. Ne, eh, problem je ravno v pomankanju integracije na ravni Evropske unije. Neka eh, mlada oseba, ki na internetu uh, najde neko aplikacijo, uh, lahko to stori v, zunaj Evropske unije, v Evropski uniji, pa potrebuje čez 200 različnih dovoljenj za to, da lahko takšno aplikacijo, ki jo je razvil, eh, da na trg v Združenih državah, zato potrebuje eno dovoljenje. Eh, istočasno uh, imamo celo vrsto jamstev, naprimer, ki uh, obstajajo v zrunih državah, uh, tu pa ne. Torej, kar želim povedati je, moramo biti, gospod Juncker, ambiciozni v prihodnih letih, kajti uh, to nas razlikuje uh, glede na druge države. Pomankanje ambicije. Hvala lepa, gospod Enkel. Gospod Van Rompuy, sem nov tu v parlamentu in se ne morem zahvaliti kot poslanec, vendar se vam želim zahvaliti kot državljan za vaš angažma. Najprej sem hotel povedati nekaj o energiji in okolju, ampak to, kar je bilo povedano o Združenem kraljestvu, mi je izziv in me tudi zelo skrbi mislim, da imate prav, da se je v Evropi vidno eh, treba držati pravil, večkrat je bilo na to opozorjeno, ampak da to pravijo ljudje, ki eh, se pri reševanju evra niso držali pravil, se mi zdi malo smešno, kajti skoraj vsi se obljube, ki so bile dane, pri eh, uvidbi evra so bile prekršene. In če opozorim na obljubo, Eh, prepovedi finančne pomoči, eh, vzajemne pomoči. Ampak to, kar me še posebej greni, je to, kar ste povedali o Združenem kraljestvu. Če eh, pomislimo, kaj moti Eh, prebivalce Združenega kraljestva in ta nepotrebni govor je to malo pokazal. In sicer Britance moti, da komisija za reševanje evra spodkopava načelo subsidiarnost in postaja vedno bolj centralistična. Torej komisija je nekako ukinila um, načelo konkurenčnosti in sedaj je vidno več usklajevanja. Torej načelo, da je, nekdo, da je država sama pristojna za banke in za dolgove, uh, se ukinja, kajti vse se socializira. In tudi gospoda Weberja želimo pozoriti na to in tu bi se morali dogovoriti. Mi se moramo zmeniti, da naj Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji in mogoče vas smem opozoriti na to, da kljub uh, tem sporu je Združeno kraljestvo še vedno drugi največji uh, plačnik prispevkov. In kdo bo plačal k Združenega kraljestva, če, ne, če Združeno kraljestvo ne bi bilo? Gospod Van Brent. Hvala. Eh, tudi jaz bom eh, govorila o svojem maternem jeziku, ki je enak eh, obima. Veliko se je govorilo o podnebju, podnebnih spremembah ampak eh, to je bolj obrobo evropske zgodbe. Želim pa opozoriti na nekaj, kar ste tudi storili in sicer zadnje poročilo Svetovnega sveta za podnebje. In mislim, da sta v tem poročilu dva zaključka, politična zaključka, ki sta zelo jasna. In sicer prvi ta sklep se glasi, podnebne spremembe so resnične. Podnebne spremembe povzroča predvsem človek. Podnebne spremembe eh, se širijo in posledice so eh, grozanske, 5 čez 12 je, ampak znanstveniki so opravili svoje delo, ampak eh, to delo je tudi jasno pokazalo, kaj je treba storiti, sedaj pa je na politikih, da. Um, prevzamejo odgovornost in sprejmejo ustrezne ukrepe. In pred tem ozadjem si je treba ogledati eh, to, kar. Um, Um, moramo storiti kot Evropska unija. Želim ponoviti, imamo uh, dogovor in to je tudi um, uh, v bistvu dobra novica. Torej, vaši vnuki, ta slika je zelo lepa. Uh, verjetno bi bilo težko za vas pogledati v oči vnukom, če ne bi dosegli tega sporazuma. Torej, Evropa v drugih delih in Evropa v primerjavi z drugimi deli sveta, mi vse lahko rečemo, da imamo nek sporazum, sicer eh, ne bo zdaj nekega slabo speva, kajti eh, premalo je ambiciozen ta sporazum. V naslednjih eh, mesecih bomo poskusili to še izboljšati pred eh, eh, vrhom v Limi in v Parizu. Potem še nekaj o ciljih. Eh, torej, ta višina ciljev mogoče niti tako pomembna. Pomembno je, da so cilji izvršljivi, izvedljivi. Torej, tudi v preteklosti nismo imeli zavezojočih ciljev na področju podnebja in sedaj vidimo, rezultate, torej pri obnovljivih virih energije imamo zavezujoče cilje in tam imamo Eh, eh, eh, rezultate pri energetski učinkovitosti tega ni bilo in razlike med državami članicami so prevelike, strokovnjaki sicer pravijo. Budi si, da zagri energetsko politiko, podnebno politiko, torej vsi poudarjajo, da je jedro rešitve vsega energetska učinkovitost, so pa tudi še določene brzili, ki jih je treba zapriti in tu moramo paziti na to, da eh, druge države ne bodo dobile neke vrste dovolilnice, da eh, investirajo tudi v fosilna goriva, ampak eh, ta sporazum obstaja. In Herman, odkrito pravim, da je to tudi vaša zasluga. Vem, da eh, tudi drugi to vedo. Če vas ne bi bilo, tega sporazuma ne bi bilo. Zato smo vam iz vsega srca hvaležni in želimo se kot politična skupina zahvaliti nasploh za vaše delo v zadnjih letih. Opozorili ste na to, da danes največji problem ni razmerje sil v Evropskem parlamentu. Največji problem, in o tem je treba razmisliti, je ta, da vedno, ko gredo predsedniki vlad na svet, na zasedanje sveta, Eh, to vedno naredijo z javnim mnenjem doma. Eh, torej, in to, eh, tega se morajo zavedati politične skupine, kako ravnati s tem problemom. Hvala in zadnje na vrsti Manfred Weber, prosim, bom zelo kratek. Pravzaprav nisem hotel komentirati kolegov EFDD-ja, ampak ko slišim kolege iz UKIP-a, jih sprašujem, kaj pa boste storili, ko boste izstopili, ko ne boste imeli več tega smetnjaka Evrope, ko lahko mečete not vse mogoče. To bo verjetno zelo uh, tako. Uh, uh, uh, uh, dolgočasno življenje, potem vprašanje, ali se držimo pravil in kako bomo ravnali s tem. Torej, ali eh, se je treba držati eh, pravil, o tem ne odločajo politične stranke, temveč sodniki. Njihova naloga je, da se spoštuje uh, jo pravila in to je tudi pravilno tako. Gospodu Cameronu bi povedal, da je v realnosti vidno problem, če dobiš nek dodatni račun. Želim, da ostane Združeno kraljestvo z nami, tako kot skoraj vsi ostali v tej hiši, vendar jasno je, da če. Uh, dopustimo, da države članice ne izpolnjujejo obveznosti, potem morajo drugi prevzeti to obveznost. Tako je v našem sistemu, današnjem sistemu in AFD bo to morala eh, razložiti Nemcem, torej da bodo ta račun plačali Avstrijci, Nemci in drugi. Mi smo zato, da se je treba držati pravil. In še enkrat na koncu beseda Hermanu van Rompuju. Ehm, na začetku sem vas prosil, da malo poklepetate iz eh, zakulisja sveta. Vi ste že na začetku rekli, da boste ostali zvesti svojemu slogu do zadnjega, zadnje sekunde, zato tudi niste ugodili moji želji, nisem dobil nobenih dodatnih informacij, ampak to je pač vaša tudi odlika. Torej, hvala za opravljeno delo in, hvala, in vse najboljše za prihodnost. Gospod Coburn, to ni razprava, to je konferenca predsednikov nimate besede, nimate besede. Torej, eh, gospoda Natala ste prekinili in tudi druge. To je eh, pravzaprav samo. Eh, eh Zahvaljujem se vsem predsednikom, da ste tu. Morate spoštovati pravila, gospod poslanec. Pravila veljajo za vse